Nemška vlada je umaknila zahtevo po ukinitvi eh, poslanske imunitete gospoda Uda Vojkta zaradi kazenskega postopka, ki ga je sprožil državni tužilec v Sarbruknu. Zato je ta postopek zaključen. Skupini SD in ELS eh, sta podali zahteve za nominacije in spremembe v medparlamentarnih eh, delegacijah. Vsa, vse te predloge eh, boste našli v zapisniku. Če ne bo nobenih pripomp, veljajo ta imenovanja za potrjena.